rappelle l'ordre du jour appelle la question orale à la commission intitulée législation. In sicer hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v Evropski uniji, primer Španije. Dajem besedo avtorici Cecilije Wikström. Cecilija. Najlepša hvala. Eh, izvor te resolucije in te razprave so številne peticije, ki jih je odbor za peticije v preteklih dveh letih prejel. In eh, v polni meri razumem in obžalujem te različne težave eh, vlagateljev peticij zaradi razmer v Španiji, vendar pa so podobne razmere, eh, razmere, ki vladajo tudi v nekaterih drugih državah. Gre za most med eh, državljani Evrope in, in Evropsko unijo. Namreč, kako naj državljani izkoristijo Eh, evropsko zakonodajo, pa tudi uveljavljanje, izvajanje te zakonodaje. Eh, to lahko nam, zakonodajalcem, pomaga, da v bodoče še izboljšamo zakonodajo. In ta vloga, da približamo, predstavimo eh, to skrb evropskih državljanov v Evropski parlament, pojasnjuje, zakaj to nocoj predstavljamo. Tu so kršitve človekovih pravic in kršitve evropske zakonodaje zaradi eh, ne dovolj točnih potrošniških, eh, potrošniških informacij, ki se nanašajo na to področje. In to je bistvenega pomena za sprejemanje. Eh, dobrih od, eh, gospodarskih odločitev, pa tudi na področju naložb, tudi osebnih naložb evropskih državljanov. Te peticije odražajo eh, številne eh, zlorabe v, sektorju v, Španj, v tem sektorju v Španiji in veliko število državljanov postalo, so postali žrtve finančnih zlorab in eh, tveganih, eh, eh, tveganih finančnih instrumentov. Niso se tega zavedali, banke jih niso ustrezno podučile, informirale ali pa skušale vsaj ugotoviti ali posamezniki razumejo eh, tveganja, ki iz tega izvirajo in vse to je povzročilo veliko trpljenja. Mnogi državljani so izgubili svoje domove, svoje življenjske prihranke, prave tragedije, do katerih je prišlo pred našimi očmi. Želim pa povmen tega vprašanja in te razprave nocoj, nekaj, kar je potrebno umestiti v širši kontekst kontekst in sicer, da bolj osvetlimo te slabe prakse v Evropi, ne le. Eh, samo v Španiji. Zato naj povdarim, da sta preglednost in ustrezna eh, zaščita oziroma varstvo potrošnikov bistvenega pomena v tem ozelu. Eh, potrebno je ukrepiti varstvo posojimo, posojilo jemalcev. Zastavila bi tudi nekaj vprašanj komisiji, ki se nanašajo na te zadeve za to, da bi lahko izboljšali položaj Eh, vlagatelje v petici in da se v bodoče izognemo to vrstnim praksam in na ta način tudi izboljšamo izvajanje evropske zakonodaje. In na podlagi teh peticij, eh, spoštovana eh, komisarka, je potrebno poiskati odgovor na naslednje vprašanje. Ali se komisija zaveda pomena učinkovitega izvajanja novih ukrepov, Eh, ki jih je eh, sprejela španska eh, vlada, ali so ustrezno prenesli to zakonodajo in izvajajo te določbe. Prav tako sprašujemo, kakšne ukrepe je komisija predvidela oziroma jih že izvaja v primeru podjetij, tistih podjetij, ki prodajajo finančne instrumente eh, zlasti malim eh, lastnikom, zlasti naprimer v eh, primeru določenih, določenih delnic, malih delničarjev. Zanima me tudi, ali je komisija pripravljena sprejeti določene eh, ukrepe z vidika španske eh, hipotekarne zakonodaje, zlasti v luči nepravilnega ravnanja bank in finančnih institucij. In eh, spoštovana komisarka Jurova, pričakujem vaše odgovore. Naj opozorim še na naslednje in to povem bolj osebno potrebno. Seveda moramo imeti razumevanje za ljudi, ki so eh, toliko pretrpeli, poiskati pa tudi sisteme, mehanizme, ki bodo za vse v Evropi ustrezni in zanesljivi. Besedo dajem gospej Jurovi v imenu komisije. Gospod govorila. Lečem. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in eh, poslanci. Res je, eh, mnogi španski potrošniki so se nedavno znašli v težkih gospodarskih eh, težavah in hipotekarna, hipotekarna posojila, ki so sprožila zelo veliko najrazličnejših težav. In, v številnih eh, primerjih eh, so Eh, naprimer eh, sodniki razglasili nekatere pogodbene pogoje za nepoštene oziroma nepravične. Potem gre tu tudi za sodbo eh, sodišča, ki je pritegnila, ki je pritegnila pozornost. In sodišče je ugotovilo, da niso bili zagotovljena nekatera jamstva. Posledica je, da so špansko zakonodajo eh, revidirali, eh, revidirali dvakrat z vidika izvajanja in pa eh, tudi z vidika, z vidika pritožb. To omogoča tudi nadzor nad eh, pogodbami. Potem so tu prehodne, prehodne odloč, eh, določbe direktive 93 skozi 13 eh, Evropske komisije, tako da je komisija pristopila k širšemu pregledu španske zakonodaje in vodi strukturni dialog s španskimi oblastmi. S tem dialogom sem začela, da da zagotovimo polno izvajanje eh, te odločbe eh, sodišča eh, Evropske unije. In to naj izboljša varstvo potrošnikov, vendar pa je potrebno še ugotoviti, ali je vključno z določbami hipotekarne zakonodaje, če so leti v če so eh, skladni z direktivo. Komisija analizira odgovore španske vlade eh, in eh, bo ugotovila, ali so njihovi odgovori zadovoljujoči. Ne na zadnje pa je potrebno predvideti tudi eh, instrumente v okviru memoranduma o sporazumu iz julija 2012 med komisijo in Španijo, na podlagi eh, česar je eh, Španija uvedla revizijo zakonodaje in uh, zlasti v tistem delu, ki se nanaša na nakup teh proizvodov. Kar zadeva eh, tretje vprašanje, namreč, eh, ko gre za finančne instrumente v okviru finančne pomoči Španiji, so, so banke sedaj v situaciji, ko pre, ko eh, morajo predvideti ustrezne instrumente glede eh, teh eh, državljanov, ki najemajo te, te, ta posojila in na začetku 2015 eh, so ti arbitražni eh, sporazumi eh, pripeljali do zelo velikega števila odločb. To je predstavljalo 70 odstotkov vseh prošenj tu je šlo za preferencialne, veliko število preferencialnih eh, delnic, ki so bile prodane na sporen način. E, kar zadeva vaše četrto vprašanje in novo zakonodajo na področju finančnih storitev, naj eh, omenim samo pomemben del zakonodaje, ki so jo so zakonodajalci eh, sprejeli in sicer gre za kreditno direktivo, direktiva o eh, uravnavanju eh, trgov in potrebno je informirati posojilo jemalce, ustrezno informirati glede na Eh, glede na posojilo dajalce. In to je eh, vprašanje, ki ga obravnava hipotekarna direktiva. Države članice morajo sprejeti ukrepe za spodbujanje upnikov, da vse, to, eh, da vse to upoštevajo, preden pride do sprožitve postopkov. In tu so tudi smernice ki zagotavljajo več podrobnih informacij o tem, kakšen naj bo učinek teh določb. Glede vprašanje, ali naj se omogoči eh, te postopke na evropski ravni, eh, nekatere jurisdikcije že eh, predvidevajo možnosti za posojilo jemalcev in sicer, da eh, predajo svoje premoženje eh, lastnikom, eh, lastnikom teh, tega premoženja. Kar zadeva dezinformacije ali neustrezne e, informacije pa lahko rečemo, da bodo sedaj potrošniki bolje informirati, kajti zadevna direktiva poudarja potrebno primerljivost e, informacij oziroma podatkov. Ta direktiva uvaja tudi pravila vedenja, ki jih morajo spoštovati podjetja in sicer zato, da bi upniki e, Eh, posredniki in vsi delovali pregledno, odgovorno in učinkovito eh, ob eh, posedovanju ustreznih informacij in podatkov. To se sedaj nanaša tudi na naložbene storitve in eh, Eh, na ta način se bo ukrepilo tudi eh, zahteve glede informacij in ostalega za to, da bi čim bolj zmanjšali ta eh, tveganja, ki so povezana z hipotekarno zakonodajo. To potem tudi povdarjo potrebo po posredovanju informacij. Rok, glede roka, Eh, še ni sporazuma, zato je eh, preuranjeno, da bi že lahko eh, povedali, kakšni novi ukrepi so še potrebni. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo za razpravo. Prva, prv, prva govornica bo gospa Estaras Feragut. Hvala lepa. Španska vlada je zelo zaskrbljena glede eh, teh eh, sumljivih naložb. In ta kriza je seveda vplivala na ta segment eh, prebivalstva. In eh, zato je potrebno upoštevati naprimer tudi predhodno eh, obdobje po letu 2003. Eh, eh, situacija, ko je med letom 2008 in 2011 pod socialistično vlado ta situacija že obstajala in potrošnike so zavajali z vidika tveganih eh, naložb, ne, da bi imeli v rokah ustrezne informacije glede tega, v kaj ulagajo svoj denar. Kot je komisarka povedala, po Na vsak način je potrebno poskrbeti, da se tega ne bo naložbenikom nikoli več ponujalo in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. kar zadeva goljufije, goljufive naložbe in uh, se je ELS odločil, da poduzame in da se ukvarja s tem, eh, kako izboljšati to situacijo ob upoštevanju dogajanja po letu 2008 in spričo ljudi, ki so se znašli v finančnih eh, težavah iz teh razlogov. Prišlo je do sprejetja še drugih finančnih instrumentov za to, da se podobne zadeve v bodoče ne bi več dogajale. Vse to je prizadelo tisoče družin in potrebno je poskrbeti torej, da se to ne bo več ponovilo. Hvala lepa. Gospa Gonzales Penjas, zaprosili ste za modar karton ali gre res za modri karton. In sicer še preden je eh, govornica zaključila svoj govor. No, zdi se, kot bi eh, živeli v drugi stvarnosti, glede na stvarnost, ki jo poznajo eh, španski potrošniki sodišča eh, na evropski ravni eh, so ugotovili, ugotovila, da je prišlo do kršitev hipotekarne zakonodaje eh, julija 2013. Eh, Lahko se vprašamo. Gov predsedujoča je prekinila govornico. 30 sekund za odgovor. To šlo je za vprašanje, 30 sekund imate za odgovor, spoštovana gospod señora presidenta eh, no, če hočemo ali ne španska vlada se je zavedla kaj se je zgodilo s temi ukrepi eh, zato da se prekine s to prakso sramotnih naložb. No, v imenu sd ja naslednja govornica hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka, gospa predsedujoča. Ta kriza razgalja več stvari. Na prvič, potreba po zaščiti tistih, ki in sicer majhnih vrčevalcev, ki so najbolj ogroženi in to je jasno španski socialisti, to je res, niso, se niso odzvali, kot eh, bi se morali in eh, to je potrebno priznati. Hkrati pa eh, pravzaprav celotna španska družba plačuje za to. In 700 milijard, 700 eh, milijard eh, evrov za eh, dokapitalizacijo bank. Na drugi strani pa imate številne majhne varčevalce, ki so dobili nazaj samo en od treh evrov, ki so jim bili oduzeti. In na ta način so se znašli v pasti ti mali varčevalci. Res je, da Eh, so Španci spremenili zakonodajo, vendar pa gre za delne ukrepe. Ugotavljamo, da se stvari ne sprejemajo. Tu so zahteve, ki so postavljene bankam, ki pa ne spoštujejo norm in standardov. Tako da smo pred to situacijo, ki se samo še eh, zaostruje. 3 milijarde evrov je ujetih zaradi eh, neverjetnih klauzul, ki obstajajo leta 2013 oziroma to direktivo 13-2013 se ne spoštuje zaradi nekaterih določb španske zakonodaje. In jasno je rečeno, da spremembe, ki jih je predvidila španska vlada, niso dovolj ne smemo ravnati tako, da, bo, eh, da bodo španci še bolj trpeli. Zato vas pozivam, da vse to resno analiziramo, zato da se bo končno spoštovalo evropsko zakonodajo v moji državi. Tout à dire, euh, Res je, prav gotovo imate veliko povedati v zvezi s tem vprašanjem, da vas prosim, da se držite časa za govor. Eh, gospod Marjas v imenu EKR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. glede hipotekarnih kredit. Potrebno je razlikovati, eh, kadar govorimo naprimer o eh, kreditojemalcih. Če vzamemo Španijo ali pa Grčijo, naprimer, ko potrošniki niso dobili dovolj informacij, zlasti tisti, ki so najemali hipotekarne kredite. To je tisto, kar kar moramo povdariti, zaradi česar ljudje sedaj trpijo, zaradi teh eh, izredno tveganih eh, hipotekarnih posojil. In eh, tu se je zasegalo hiše oziroma domove, potem so tu tudi tako imenovani rdeči dolgovi v tem okviru in tudi do samega posojanja je prišlo na neostrezen eh, način. Tako da eh, so Eh, tako da so mnogo tega premoženja ljudem zasegli in eh, prodajali na dražbi. Ljudje so najemali hipoteke v švicarskih frankih, naprimer, in zato moramo sedaj pozvati komisijo, kakor tudi Evropsko centralno banko, da sprejmejo ustrezne, ustrezne ukrepe, kaj ne gre samo za španski problem, temveč tudi grški problem. Ja, Gospa Patera. Basta rečer. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Eh, mislim, da lahko pozdravimo to ustno vprašanje, eh, kajti to se ne dogaja preveč pogosto. In eh, kot vemo, je to za državljane pomembno, kaj ti to pomeni pristop do parlamenta za državljane. Govorimo o stotinah, ti, o stotinah tisočih državljanov, ki so utrpeli škodo zaradi eh, teh zlorab eh, in različnih eh, spornih praks. Mogoče to zadeva milijon ali celo dva milijona ljudi na desetine, stotine tisočev ljudi, veliki meri špancev. Je pa to tudi evropski problem. Govorimo o evropejcih, ki živijo v Španiji. Tudi njih je potrebno zaščititi, zato mora komisija izvajati eh, eh te ukrepe. Španski potrošniki so danes prepuščeni sami sebi. To je eh, povedalo tudi Evropsko sodišče eh, v svoji eh, sodbi oziroma odločbi. Nekaj je potrebno preduzeti, kajti gre za slabo prevzemanje evropske zakonodaje. In eh, gre torej za problem eh, slabega prevzemanja zakonodaje oziroma prenosa eh, teh zakonov, potem je tu tisto, kar uravnava finančne storitve, potem so tu tudi različne klauzole in pa seveda tudi ta direktiva o finančnih trgih, ne na zadnje. še veliko drugih problemov je izvajanja direktive v Španiji in prenosa direktive. Izogniti se moramo temu, da bo do tega problema prišlo še v drugih državah. Pozornim in budni moramo biti, zlasti pa moramo poskrbeti za to, da bodo obstajali instrumenti, ki to omogočajo. In eh, komisija mora preiti eh, k eh, dejanjem. Hvala. Gospa Valina, v imenu Gue. Hvala lepa. od začetka krize je eh, bilo zelo veli, je, je prišlo do tega, da so eh, da je utrpelo škodo 700 tisoč eh, ljudi zaradi teh razlogov. In banke, naprimer, so povrnile samo delno eh, izplačane vsote v zvezi z eh, kupljenimi hišami oziroma domovi, kar, pome, kar je bilo nekaj, kar je koristilo bankam v naši državi. Potrebno je poskrbeti za to, da eh, se ljudem omogoči uresničevanja njihovih pravic. 미치미치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 In večkrat je tekla razprava o hipotekarnih eh, posojilih in o tem, da potrošniki niso ustrezno zaščiteni. Eh, to je pravi zločin, kaznivo dejanje, zelo nepravično. In, in, eh, Med leti 2012 in 2014 je eh, prihajalo do eh, teh izvršb. Eh, direktiva z eh, 5. aprila je povsem jasno. Ni mogoče reševati bank, če ne bomo potem varovali potrošnikov, ki so v milosti teh bank. In naprimer v, na nizozemskem se eh, vlaga 30 odstotkov v socialna, v socialna stanovanja, v Španiji je ta odstotek samo en odstotek proračuna. 700, eh, kar pomeni, da eh, je možno naprimer podpisati eh, te finančne instrumente, to so ljudje sprejemali, ne da bi bili informirani. Potrebno bi bilo prisiliti države članice, da ustrezno informirajo ljudi glede finančnih instrumentov, to mora biti jasno in pregledno. Uh, Če nekdo ne more odplačevati dolga, naj ima možnost, da ga likvidira. In e, tretjič, komisija mora zamenjati direktivo, ki traja že 22, ki velja že 22 let, zato da bi se bolje zaščitilo potrošnika. Najlepše hvala. E, sedaj pa v, imene, v imenu EFDD-ja, gospa Evi sia importante e doveroso fare questo dibattito in aula questa sera per dare la giusta. pomembno je o tem razpravljati zato da resnično vse to upoštevamo kajti gre za izjemno resno situacijo nesprejemljivo situacijo ki je prizadela na tisoče ljudi. In sicer je k temu potrebno pristoti, pristopiti zelo resno. Ne gre za problem, ki zadeva samo Španijo. Tu so podjetja, ki so, eh, ki so se vključevala v eh, rizična posojila in eh, v rizično prodajo. Zato se je pod temu potrebno zoprstaviti in potrošnike zaščititi vloga eh, politikov oziroma politike je bistvenega pomena in v resoluciji, v kateri bomo glasovali, je potrebno eh, tu tudi eh, zapisati pravico do tega. Gospod Mato ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, te razprave sprva sploh ne bi smelo biti ker gre v bistvu za nacionalno vprašanje. Ampak eh, v prispevkih zadnjih kolegov smo slišali, da gre za pereče vprašanje. Nekateri kolegi iz španske levice skušajo to vprašanje zlorabiti za predvolilne namene. To so povedali in to so tudi zapisali. Levica skuša izkoristiti bolečino ljudi. S tem vprašanjem se trenutna španska vlada že uh, ukvarja. Čeprav bi to vprašanje morala reševati že prejšnja, ampak ni. Trenutna španska vlada je sprejela določene ukrepe in ustvarila tudi arbitražna sodišča, ki pomagajo prizadetim. Komisija je to tudi pripoznala, ampak številni ljudje uh, to jemljajo kot samoumevno. Bolj jih zanima, kaj o tem pišejo mediji, kaj se govori, kako lahko to izkoristijo. Španska vlada skuša najti rešitev za to težavo, še posebej rešitev za tiste, ki svojih hipotekarnih kreditev ne more več odplačevati. To so tisoče družin in to vprašanje je izjemno boleče. Gre za hipotekarne kredite, ki so bili eh, podeljeni pred letom 2008. Prejšnja vlada pa se na to težavo ni ustrezno odzvala. Ukrepi, ki smo jih sprejeli mi, počasi kažejo rezultate. 30 tisoč družin je že dobilo pomoč, takšno ali drugačno. To so ukrepi, ki jih je sprejela naša vlada, vlada ljudske stranke. To, kar počnemo zdaj, je veliko pomembneje kot pa tisto, kar se zapiše v raznih sporočilih za medije. Hvala. Gospod Mato, sprejemate vprašanje v okviru mogrega kartona? Da. 30 sekund, gospod Mar gospa Martinez. No, to je sramotno, kaj več ne morem povedati. Zdaj poslušamo o teh barbarskih dejanjih in sploh ne vem več, kaj naj povem. Mislim, da so španski državljani trpeli že dovolj, ravno zaradi pasivnosti, ki smo jim bili priča in pa naprimer zaradi prisilnih izselitev tu ne gre za predvolilno kampanjo, kajti čakata nas še dva meseca, kateri se lahko pripravimo na volitve. Trenutno res ne moremo več storiti, kaj več. Gospod Mato. No, kolegica si je odgovorila že sama. Izkoristila je modri karton, ki ga je pokazala še preden sem sploh kaj povedal. To je demagogija, to je tipično, tudi v tem parlamentu se to dogaja. Ampak španske državljanke in državljani bodo čez dva meseca odločali. Potem pa bomo videli, kaj bo in kako bo. Hvala. Hvala, gospa Curtin Darling. Minuto imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoča. Delo v odboru za peticije, katerega članica sem, je potekalo predvsem eh, v smer iskanja rešitev za prizadete državljane zdaj v Španiji, pa tudi v drugih državah, ki so bili prizadeti zaradi ne Eh, ustreznega ravnanja. V Španiji živi približno milijon britanskih državljanov in številni imajo hipotekarne kredite. Če želimo zagotoviti oziroma povrniti eh, državljanom in potrošnikom zaupanje v vseh državah članicah, potem moramo prisiliti države članice, da pritisnejo na banke in da nam vsem potrošnikom banke ponudijo ustrezne, točne in transparentne informacije. Z zakonodajnim predlogom bomo lahko zagotovili večjo stopno varstva v prihodnosti. Evropska državljanska pobuda je jasen signal za iskanje rešitev. V odboru peti smo to prejeli, na to moramo zdaj odgovoriti in ustrezno pripraviti tudi rešitev. Hvala. Hvala. Za dve minuti, gospa Bilbao Barandika, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovana predsedujoča, gospa komisarka, zahvaljujem se predsednici odbora za peticije in vsem kolegom v tem odboru, ki so opravili delo pri tem vprašanju. Evropska institucija mora najti odgovor za številne družine, ki so v težavah. Bili smo priča nepoštenim in nepravilnim praksam pri podeljevanju hipotekarnih kreditov, ki so temeljili na špekulativnih modelih. In zato je prišlo do teh dramatičnih dogodkov. Na tisoče družin je v teh kriznih letih izgubilo tako svojo zaposlitev, kot tudi svoja bivališča. Nekateri upokojenci, ki so morali hkrati podpirati še svoje otroke in vnuke, so prav tako bili prizadeti zaradi teh težav in niso imeli možnosti, kako najti ustrezno rešitev. Zato so se znašli v humanitarni krizi. Brusel želi eh, španske oblasti na nek način prisiliti, da začne Španija izvajati zakonodaje, kar je v bistvu pravilno, ker gre tukaj za insolventnost na obeh straneh. Zato potrebujemo ustrezne metode, s kateri bomo lahko te ukrepe tudi izvajali. Številne, mm, številne dramatični dogodki so v bistvu nastali zaradi naivnosti potrošnikov. Po drugi strani pa tudi zaradi premalo znanja o hipotekarnih kreditih in finančnih instrumentih in zaradi eh, pohlepa finančnih institucij. V prvem kvartalu leta 2015 je nič cela dva odstotka vseh hipotekarnih kreditov, ki so bili podeljeni med letoma 2009 in 2014, eh, prišlo v sklop posebnih postopkov pred sodišči v Španiji. V Baski je ta odstotek nižji, nič cela nič dva odstotka, kar pomeni, da imamo pri nas najmanj teh težavnih primerov. No, kakorkoli, vsi prizadeti morajo dobiti pomoč, nihče ne sme trpeti. Zdi se mi, da je treba izkoristiti dobre poslovne prakse in s tem preprečiti tragedije. Hrati pa že moramo uh, ljudi, ki so pohlepni, omejiti. Hvala, gospa Kuneva, za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na sto tisoče državljanov Španije, Grčije in drugih evropskih držav, naprimer um, eh, Bolgarije, je bilo ogoljofanjih. Želeli so, si, želeli so kredit za nakup te premečnine, bili pa so uh, ogoljofanje. 67 let po podpisu pogodbe komisija zdaj zatiska svoje oči pred dogajanjem. Obstajajo pomembni dokumenti, kot so naprimer direktiva o zaščiti potrošnikov, pa tudi sodba sodišča v primeru Aziz. 398 prisilnih izselitev je bilo od leta 2012 v Španiji in vse to kaže, da zakoni obstajajo, ampak da upnikov ne ščitijo dovolj in hkrati omogočajo zlorabe strani bank. Pritožbe, ki so prišle iz Bolgarije, nas morajo spodbuditi k drugačnemu razmišljanju, k tem, da morda EBA sploh nima dovolj nadzora nad bankami v evroobmočju. V Grči je bilo številno, je bilo, je bilo veliko bank, ki so kot vulkani, ki so tik pred tem, da izbruhnejo. Ogromno ljudi, na tisoč ljudi je brezposelnih in ne more več vračati in plačevati kreditov. Po omejitvi dostopa do uh, finančnih sredstev se lahko enako zgodi tudi v Španiji. Zdaj, V času begunske krize pa ugotavljamo, da obstajajo milijoni ljudi, ki želijo priti v Evropo, ker upajo, da bo lahko živeli v evropski civilizaciji, da bodo tu odrešeni. Ampak Evropa ni zmožna zaščititi svojih lastnih državljanov pred tem, da, se, da jih prisilno izselijo iz lastnih domov. Upam, da bo komisija tu ukrepala in zaščitila potrošnike. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Ernest Urtasun ima. Uh, minuto na voljo za svoj prispevek. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, kolegi iz ELS so um, kar sami podali sodbo. Obstaja ogromno peticij in pa podpisov, ki sploh niso bili upoštevani. Zdaj pa kolegi iz ELS-a govorijo o tem, da gre tu za neko interno zadevico skušajo stvari pomesti pod preprogo. Gre za to, da se država Španija ne drži evropske zakonodaje, evropskih predpisov. Nekaj želim jasno povedati. Gospa komisarka, dejali ste, da se zakonodaja o hipotekarnih kreditih ni upoštevala in da se v Španiji ne držimo evropskih direktiv, čeprav je prišlo do spremembe zakonodaje na zadnje letošnjega leta. Kaj lahko zdaj storimo? Lahko počakamo ali pa ukrepamo. V odboru za peticije smo govorili nekaj o strukturiranem dialogu z španskimi organi. To ja, ampak kaj bomo storili v mestnem času? Kaj se bo zgodilo z 68 tisoč ljudmi, ki imajo ogromne težave in ne moremo preživeti? 19 tisoč 900 jih je bilo letos. Ali bomo ukrepali še leta 2016 ali kaj? Gre za ljudi, gre za drame, gre za dokaze, zato moramo ukrepati zdaj. Hvala. Hvala, gospa Gil. Minute imate na voljo. Najlepša hvala. Kriza leta 2008 v ZDA je povzročila. Uh, potres na hipotekarnih kreditih tudi v Evropski uniji zaradi neodgovornega posojanja. In tudi takrat se je, eh, je počil španski nepremičninski balon. Številni um, posojilojemalci so se soočali s težavami pri odplačevanju oziroma z nezmožnostjo odplačevanja in simpatiziram z njimi. Ukrepati moramo, ker moramo preprečevati prisilne izselitve tako mladih kot tudi starejših kot mladih družin treba je prestrukturirati sisteme in pa dolgove. Leta 2008 je komisija pripravila zakonodaja za enakopravne razmere na trgu hipotekarnih kreditov v Evropski uniji. In takrat je komisija pripravila tudi določene varovalke. Žal pa se ta uredba še ne izvaja povsem v vseh državah članicah. In zato pozivam komisijo, da zagotovi, da države članice začnejo izvajati boljše prakse posojanja in da zmanjšajo eh, ali pa celo preprečijo te nepoštene poslovne prakse v državah članicah. Hvala. Hvala za dve minuti in pol. Gospa Paga za Urutunda Ruiz, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi gospe komisarke in pa predsednici odbora Peti za vse napor, ki ga je vložila v to vprašanje. Uh, Številni državljani so prosili za pomoč in zato se vam zahvaljujem, gospa predsednica odbora. Hvala za vaše delo. Evropski državljani smo potrošniki in potrošniki, kot potrošniki potrebujemo zaupanje v tiste, ki nam ponujejo storitve. To je zelo pomembno v našem življenju. Banke so v kategoriji e, struktur, ki jim moramo zaupati. To je jasno. Na tem plenarnem zasedanju bomo postavljali vprašanja, ki so povezane s številnimi stvarmi, ki pa niso tako jasne. Naprimer v Španiji. V Španiji obstajajo postopki, stvari, ki se navezuje na sto tisoče ljudi. Tu gre za precej dramatične stvari. Poglejmo si primer. Zelo zapleteni finančni instrumenti so zelo razširjeni in številni evropski potrošniki so bili naivni in nasedli ter jih eh, kupili. Na to vprašanje želimo dobiti odgovor čim prej. Želimo si tudi pobud, s katerimi bi lahko preprečili ali odpravili vse morebitne določbe v pogodbah o hipikarnih kreditih, ki omogočajo zlorabe. Mi se borimo proti nekompetentnemu finančnemu sektorju, Zato moramo pripraviti ustrezne politike. Politike, ki bodo preprečevale korupcijo in zlorabe. Davek na finančne transakcije je bil ustvarjen. Imamo ga. Ampak sto tisoče potrošnikov je menilo, da bodo, njihove, da bodo njihove prikranki na neki točki postali eh, likvidna sredstva. To se ni zgodilo in zato je prišlo do dramatičnih dogodkov, ki so prizadeli predvsem starejše kot tudi mlade družine. Najdem lahko primer nekega odovca, ki je menil, da bo z nakupom nepremičnine lahko uh, si zagotovil mirno uh, starost. Zato je porabil denar, ki ga je dobil kot očkodnino zaradi smrti njegovega sina, ki so ga ubili teroristi. Tudi hranilnice v Španiji so bile prizadete zaradi teh, oziroma so upletene v te nepoštene trgovske prakse. Leta 2012 smo skušali najti rešitev, ampak to se še ni zgodilo. Hvala. Hvala, gospa Albiol Guzman, za minuto, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da se motimo, ko govorimo samo o zlorabah strani bank. Banki, kot sta BBVA in pa Santander, eh, vodita dva goljufa. To sta človeka, ki skrbi, ki skrbi samo lasten profit, ne pa tudi dobrobit strank teh dveh bank. Mislim, da bi morala vlada ukrepati proti tema dvema bankama, ampak tega nista storili ne Zapaterova vlada, niti ne Rahojeva vlada. V bistvu so se kar eh, združili pod eh, en dežnik in pomagajo drug drugemu. Uh, Ta dva direktorja in pa številni visoki um, uslužbenci so si izplačevali ogromna nadomestila. Tudi njihove plače so bile zelo visoke, ampak vseeno se ni zgodilo nič. Zahvalila pa bi se vsem tistim, ki so podprli to platformo za pomoč jemalcem hipotekarnih kreditov. Če bodo vsaj določeni vrčevalci dobili svoja sredstva nazaj, potem bo to že korak naprej. Hvala. Hvala, gospod Maragal. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Razumem, da so španski kolegi glede tega vprašanja zelo kritični. S tem vprašanjem uh, smo prišli sem v plenum po dolgem delu z uh, pritožbami, s peticijami naših ljudi, naših državljanov. In to pomeni, da v Evropi potrebujemo nek tak koncept, s katerim bi lahko akutno odgovorili na težave ljudi. Uh, Samo tako se lahko v Evropski uniji borimo proti nepoštenosti in samo tako lahko tudi zaščitimo dostojanstvo ljudi. Je pa to zelo neprijetno in žalostno je, da mora priti tako daleč do te inštance, preden se začne kaj dogajati. Španska država in celotna vladna struktura bi na to morala odgovoriti že prej. In če bi se to zgodilo, potem o tem tu sploh ne bi razpravljali. To velja tako za hipotekarne kredite, nepremičnine, kot tudi vse druge finančne instrumente številni družinski prihranki so bili zaseženi. To še ni kaznovano. Hvala. Hvala, gospod Maurides, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tu gre za izjemno pobudo odbora za peticije. Če bi besedo Španje nadomestili s Ciprom, bi bilo povsem enako. Na Cipru so se dogajale še bolj grozne stvari. To zadeva tako vladen odziv, kot tudi uh, odziv zasebnega sektorja. Dobro, seveda, pri nas ni bilo toliko prizadetih ljudi kot v Španiji, ampak delež prebivalstva, ki je bil prizadet, je izjemno visok. Na Cipru eh, se danes še vedno dogajajo podobne zlorabe, kajti zakonodaja se ni spremenila. Temu smo pričali vsak dan. To se dogaja v obsegu, ki je tako velik, da sta morala okrepati celo Evropsko sodišče in Evropska komisija. Potem pa so tu še težave, do katerih pride zaradi drobnega tiska, ki ga banke eh, upisujejo v pogodbe, ki sklepajo s svojimi strankami. In ravno iz tega drobnega tiska prihaja do takšnih dram v Evropski uniji, celo do samomorov. Za komisarko imam vprašanje, ali obstaja kakršnakoli možnost na Evropski ravni pripraviti rešitev, da bi se lahko eh, ta težava odpravila že v prvi fazi. Hvala. Hvala, gospod Sebastian. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Nekatere to vprašanje morda moti, ampak gre za evropsko vprašanje. Gre za zlorabe, ki so jih izvajale španske banke. Banke so bile pravno zaščitene. In gre za evropsko vprašanje, ker je več kot pol milijona ljudi bilo prizadeti zaradi prisilnih izselitev. Tudi ti ljudje so evropejci in tudi ti ljudje so trpeli zaradi finančnih skandalov. Tudi banke so evropske banke. Vsa ta sredstva, ki smo jih porobili za reševanje naših bank, so evropska sredstva. In s tem smo naše evropske banke rešili in začeli izvajati to grozno vrčevalno politiko. Ljudem pa se ne pomaga. Španska hipotekarna zakonodaja je nelegalna, nezakonita. To je povedalo Evropsko sodišče. Gospa komisarka, Evropa mora ukrepati in hitro mora ukrepati. treba je preprečiti to navidez zakonito stanje. Če Evropa ne bo ukrepala, potem v Evropskem parlamentu ne smemo izvajati te politike. Hvala. Hvala, gospod Frunzulika, za minuto. Eh, Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, eh, gospe in gospodje. Eh, razumem iz eh, številnih peticij, eh, ki opozarjajo na zlorabe, na goljufije v Španiji. Zato je prav gotovo ustrezno, da se komisijo pozove, da analizira, kakšne so to zlorabe, da se to razišče in sicer moramo narediti vse, da, prekine, da se pre, te zlorabe prekinejo. Situacija v Španiji je kritična po letu 2800 je 700 tisoč ljudi izgubilo vse svoje prispevke ali del svojih prispevkov, prisilno so bili izsiljeni iz svojih domov. Zato je potrebno prekiniti s to situacijo čim eh, preje in, se, eh, in preprečiti, da bi se to v bodoče še naprej dogajalo. Gospod Fernandez, za minuto, izvolite. Ja, najlepša Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se tudi jaz zahvalil predsednici odbora za peticije, pa tudi gospe Cabeson, ki se je s tem vprašanjem eh, ukvarjala zelo intenzivno, torej s tem ustnim vprašanjem za komisijo. Gre za škandale, ki so prizadeli našo državo in v preteklih letih smo bili priča številnim tovrstnim primerom skoraj da nemogoče se je bilo eh, pogajati v rešitvah med bankami in pa potrošniki. Prav tako so banke prodajale mladim, pa tudi starejšim, ogromno nekih finančnih instrumentov, s katerimi so jih po domače povedano nategnile. V preteklih mesecih smo v Španiji o tem veliko razpravljali in zato zdaj komisija mora enostavno pritisniti na špansko vlado, da ta sprejme novo zakonodajo. Treba je prestrukturirati finančne dolgove, pa tudi hipotekarne kredite, če smo že pri tem. Komisija ne bi smela več razpravljati z vlado, ki ne ukrepa, ki samo čaka, da, bodo, da bo nekdo začel izvajati zakladaje. Hvala, gospod Polčak. Želite vjaži pouze k tomu, co zdaj mislim zaznelo? Najlepša hvala. Pokomentiral bi to vprašanje, ampak eh, nekoliko širše. Ne bi se osredotočil samo na nacionalno razpravo. Uh, Morda je nekoliko škoda, da je to vprašanje povezano z eno konkretno državo, ker gre za širšo zadevo. Naprimer, premalo transparentnosti, premalo zaščite za potrošnike, odsotnost procesnih oziroma postopkovnih jamstva in tako naprej. To so vprašanja, ki so širša, ki zadevajo širši krok ljudi in katerih bi morali razpravljati tudi na širši osnovi. Gre za vprašanje, pri katerem Mm, bi morali predvsem razpravljati o tem, da je treba ljudi finančno osvestiti, finančno izobraziti. S tem bi preprečili številne zlorabe. Komisija bi morala preprečiti nasilno vmešavanje nacionalne pristojnosti. S tem ne bi dosegli ničesar. Hvala. Gospod Auregi, za minuto, izvolite. Najlepša hvala pred petimi leti sem bil uh, član španske vlade in priznavam, da je španska zakonodaja na tem področju nepoštena. Nobene težave nimam priznati tega dejstva. Priznavam tudi, da naši finančni instrumenti, produkti niso bili dobri. Ne naši, pa ne španski na splošno. To priznavam. Evropsko sodišče je dejalo, da naša zakonodaja ni pravilna, ni ustrezna. Tudi to drži, tudi to priznavam. Ampak vlada, v kateri sem sedel, ne more biti edina kriva za to stanje. To ste dejali vi, kolega Mato. Seveda je res, da so se, da so se dogajale grozne stvari, da je prišlo do zlorab in tako naprej. Ja, to je res, ampak to je treba preprečiti. To ne morete tako naprej. To je tudi komisija jasno povedala. Ne moremo zdaj kar reči, da je samo prejšnja vlada kriva za vse. Hvala, gospod Jakovčič, za minuto. Merci, madame president. Hvala, gospod predsedujoča. Prevadi predpisujemo velikost črk in številke na konzerva, ki vsebnine. Potem predpisujemo različne oznake in še veliko tega. O bankah in njihovih storitvah in njihovih produktih pa dovolimo vse, kar je možno. Poznamo primere Grčije, Španije, Cipra, pa tudi Hrvaške, kjer so hipotekarni krediti v švicarskih frankih uničili naše državljane. To je klasična bančna prevara. Drobne črke, drobni tisk, nikjer ni nobenega predpisa o velikosti črk, če se podpisujejo pogodbe o bančnih kreditih. Medtem, ko o mesnih konzervah smo pa lahko zelo natančni. In ravno v tem kontekstu je treba gledati na to zakonodajo in jasno povedati, da to vrstni bančnih prevar v Evropski uniji ne bomo gledali. Hvala. Hvala, zdaj konec pa še gospa Senja Rodriguez. Sí. Gracias, presidente. Hvala, predsedujoča. Boj proti prisilnim izselitvam, boj za ljudi, ki so bili prizadeti zaradi goljufij, zaradi nakupa goljufivih finančnih instrumentov je zelo pomemben. Mi se borimo za tisoče ljudi, ki so izgubili svoje domove, ki so izgubili svoje prihranke. Borimo se za tiste, ki so izgubili vse. Vse to se je dogajalo ob podpori španske vlade, kajti vsi smo videli, kako se je ravnalo z bankami. Kazen je dosedela samo tiste, ki so zahtevali pravico. V Španiji smo bili priča številnim prisilnim selitvam, ko so bile celotne družine eh, vržene na cesto. Prav tako smo videli ogromno nasilje proti tistim, ki so zahtevali pravice na ulici. Evropski parlament in pa komisijo prosimo, da mm, končajo te zlorabe. Hvala. Eh, Hvala, gospa Jurova ima znova besedo imenu komisije. Uh, uh, e Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot sem dejala prej, treba zakonodajo izvajati na ustrežen način v država članica. S tem tudi zakonodaja doseže svoj namen. Informacije za potrošnike so ključnega pomena, kajti s tem se zaščiti njihova varnost. In tako kot je dal gospod Polčak, bomo s tem ustrezno zaščitili vse potrošnike. Seveda je treba izvajati tudi preventivne ukrepe, ki so morda včasih celo bolj učinkoviti kot neka eh, punitivna zakonodaja. Ampak ti ukrepi morajo biti pametni. Kot sem dejala, komisija trenutno še preučuje odziv španske oblasti, ki smo, jih, ki smo ga prejeli junija, glede civilnih postopkov in glede postopkov eh, pred določenimi arbitražnimi sodišči in pa skladnost tega pristopa z evropsko direktivo. Če španski ukrep ne bo zadovoljil, potem bo komisija sprejela ukrepe in to takoj. Še enkrat vam želim povedati, da si res želim zaščititi potrošnike Evropske unije. Kadarkoli potrošniki pridejo pred sodišče, mora imeti na voljo vsa prostokovna jamstva in vse varvalke, ki jim jih omogoča Evropska zakonodaja in pa tudi sodna praksa Evropskega sodišča. Ob koncu bi pokomentirala še nekatere vaše komentarje glede zakonodaje o insolventnosti. Komisija dela na predlogu o eh, zakonodaji sporočja insolventnosti tudi za zasebne oziroma za um, fizične osebe. To je zakonodaje, ki bomo predstavili naslednje leto. Hvala. Hvala lepa. To je